okay um welcome back everybody um apologies for the change in the timing of this but it was so ex tako prišlo je do spremembe začetka sestanka ekofin je bil namreč tako razburljiv da gospod Čerjani ni bil prej uh, dosegljiv za nas Veseli smo, da se je strinjal s tem, da bo prišel v naš odbor in da bo govoril o specifičnih priporočilih za države. Mi smo o tem spregovorili že na eh, seji v Štrasburgu, ampak sedaj so ta priporočila uradna in eh, mi z veseljem pričakujemo, kaj boste vi imeli povedati o tem. Izvolite besedo. Thank you. Yes, indeed, it was quite pleasant to be. Ja, res je, eh, sestanek ECOFIN je bil danes zelo razborljiv. To je bil prvi svet ECOFIN, ki sem mu predsedoval. To je bila zame čast in privilegij, da sem lahko bil tam in da sem lahko predstavljal Ciper. Seveda, ko si tam, tam nisi kot država, ampak zastopaš vseh 27 držav članic. Res je bilo vse skupaj zelo lepo, zelo razpodljivo in eh, opravili smo veliko dela. Naj se sedaj eh, vrnem k današnji temi. Gre za elemente evropskega semestra. Z veseljem vas obvešam, da je ECOFIN danes sprejel posebno priporočila za države. In na ta način smo zaključili eh, evropski semester. Imamo torej zaključek evropskega semestra, kako sem že povedal. Današnja objava sledi potrditvi na Evropskem svetu 28. in pa 29. junija. Svežen priporočil vključuje 27 priporočil za posamezne države, gre za priporočila o proračunskih ukrepih in gospodarskih reformah in vključuje tudi skupek priporočil za območje evra. Kakor veste, smo tokrat drugič izvedli Evropski semester in letos je ta Evropski semester vključeval dve novosti. Najprej smo imeli načelo comply or explain, torej spoštuj ali pojasni, v skladu s katerim mora svet slediti priporočilom komisije. Sicer, če tega ne naredi, pa mora javno pojasniti svoje stališče. To je pomemben do dodatek, ki zagotavlja več preglednosti in predvsem zagotavlja tudi več odgovornosti v celotnem procesu. ne pretiravam, če rečem, da je to okrepilo položaj komisije v celotnem postopku. To je uspelo in je bilo dobro upravljeno. Naslednja novost je bila vključitev priporočil, ki izhajajo iz postopka za ugotavljanje makroekonomskih neravnovesij MIP. MIP pokriva 12 držav in eh, ugotovljeno je bilo, da čeprav te države trpijo zaradi neravnovesi, ta neravnovesja niso prevelika. Šlo je za Belgijo, Bolgarijo, Cipr, Španijo, Mačarsko, Italijo, Slovenijo in Združeno kraljestvo. Ti dve novosti sta povzročili, da je postopek Evropskega semestra sedaj nekoliko bolj kompleksen. Eh, prav tako smo imeli dvotirni pristop, torej šlo je za priporočila v okviru Pakta stabilnosti in pa rasti in pa za priporočila v okviru MIP, torej v okviru postopka zagotavljanja makroekonomskih neravnovesij. Ehm, kljub vsem izzivom? Smo prišli do dobrih rezultatov in sedaj morajo države članice prevesti ta priporočila v svoje strukturne reforme, proračunske ukrepe in pa gospodarske politike. Sedaj pa še nekaj podrobnosti o samih razpravah. Če si ogledamo podrobnosti med, o razpravah med komisijo in pa svetom in o, če si ogledamo izvajanje načela, spoštuj ali pojasni, naj izpostavim dve točki. Razprave so privedle do kar nekaj sprememb priporočil za polno podporo komisije. priporočila za številne države članice sploh niso bila spremenjena. Tam, kjer pa ni bilo dogovora za komisijo, je svet pojasnil, kakšna so njegova stališča. Sporočili smo tudi poročilo o teh pojasnilih sveta in eh, to poročilo boste k malo dobili. V priporočilu je jasno, da se osredotočamo v razpravah in priporočili predvsem o, eh, na reforme delovnega trga, strukturne reforme in pa reforme um, finančnega sektorja. Manj smo se osredotočali na javni sektor. Spremembe smo podali za deset držav izmed 27. V osmih izmed teh desetih primerov je šlo za spremembe priporočil o politiki delovnega trga. V osmih od desetih primerov. Če pozamemo evropski semester, za leto 2012 je dosegel dobre rezultate, prav gotovo še ostajajo možnosti za izboljšave, sploh glede na novosti v procesu. Eden izmed izzivov je, da bi kar najbolje izkoristili to kratko obdobje, ki ga imamo na razpolago za razprave. Ekofin je danes začel z razpravami o tem, kako izboljšati evropski semester. Za napredek dela bo sedaj poskrbela komisija in pa pripravljalna telesa, prav tako pa bo to predmet poglobljenega pregleda na oktobrskem ekofinu. V luči tega bo ciprško predsedstvo pozdravilo vsakšen prispevek parlamenta v zvezi s tem. Ciprsko predsedstvo želi pripraviti dober in bloden evropski semester tudi za leto 2013. Ugotavljamo, da je torej svet danes evropski semester sprejel, to delo se je torej danes zaključilo. No in ta postopek je seveda ima določene posledice svet, komisija, vodje vlad in držav. Na vse je ta postopek vplival, imel je določene posledice. O tem so razpravljali tudi vodje vlad in držav pred manj kot desetimi dnevi. Še ena izmed pomembnih posledic je naslednja. Identificirali smo posamezne postopke, o njih smo razpravljali, za namerom, da jih še izboljšamo. In pripričan sem, da bo do teh izboljšav prišlo še do letošnjega oktobra. Takrat bo potekala seja, na kateri bomo pregledali takoče postopke. In prav gotovo bomo ob tem pozdravili tudi morebitne prispevke parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Imam seznam govornikov, ki želijo zastaviti vprašanja. Najprej bo spregovorili koordinatorji. Žon Pol mi sicer še ni pomahal. Ali želiš besedo? Quand on me donne quelque chose, j'accepte toujours, parce que pour les fois, on ne vous donne rien. Ja, če mi daste besedo, potem bom seveda izkoristil to priložnost. No, žal mi je, da sem zamudil na sejo in da sem slišal samo del predstavitve ministra. Najbolj zanimiva točka je bila tista. Um, ko ste povedali, da ste pripravljeni sprejeti priporočila parlamenta, moj pristop je bolj pravni. Zanima me, kako predsedstvo sveta predvideva vlogo parlamenta v evropskem semestru. Mi nismo tukaj zato, da bi podajali vremenske napovedi. Želimo vlogo za določeno težo ne gre samo za priporočila za posamezne države, s tem se bodo ukvarjali nacionalni parlamenti. Mene zanima naslednje. Na kakšen način lahko zagotovite vlogo Evropskega parlamenta, kakšna bo ta vloga in katera so sredstva, ki nam jih boste dali na razpolago, zato da bomo lahko del celotnega procesa Evropskega semestra, leto, torej, eh, Evropskega eh, semestra ki je zelo pomemben za prihodnost našega gospodarskega območja. Minister will answer one by one, so the floor is yours. Minister bo odgovarjal vsakemu posameznemu govorniku. Uh, <clears throat> of course, the presidency of the uh, council Seveda država, ki predseduje svetu, predstavlja vseh 27 držav članic. In zato so stališča predsedstva, stališča vseh 27 držav članic. Mi predstavljamo, zastopamo svet. Ehm, morda je prezgoda, da spregovorim o vašem vprašanju, ampak eh, rekel bi dvoje. Vsi moramo prispevati, ko se ukvarjamo z pomembnimi vprašanji v Evropi. ta prispevek lahko izhaja iz dobrih namenov. Ampak, če sem vas prav razumel, ste spraševali, ali obstaja nek format, nek, eh, nek pravni postopek, kako uplesti vse skupaj parlament. Še vedno smo v procesu učenja in zato smo z vidika sveta poskrbeli za pomemben napredek. Ogledali smo si, kakšno delo smo opravili, ampak to delo je treba še pregledati, k temu smo vrnili oktobra in uh, takrat bomo vključili v to še vse naše izkušnje in upam, da bomo oktobra nekoliko pametnejši. In to je nekaj, kar bo šlo v dobro naših državljanov. Veliko časa imamo še pred seboj, prisluhnimo si, naučimo se, naučimo se drug od drugega, predsedstvo bo, bo upoštevalo vse informacije in potem bomo o tem razpravljali. Hvala lepa. Ja, morda bomo oktobra vsi pametnejši. Uh, Jean-Paul Gozes je poročilo pripravila poročilo na lasno pobudo in tudi o tem bomo glasovali oktobra. Elisa. Hvala. Govorila bom angliško. Hvala lepa, da je minister danes z nami. Moja vprašanja so namenjena svetu, ne vam osebno, torej ne predstavniku ciperskega predsedstva. Imam celo vrsto vprašanj za vas. Najprej to je vaja, ki je prišla potem, ko je parlament trdo delal v zvezi z šestorčkom. Mi smo zaupali pristojnosti komisije in zaupali smo izvajanje državam članicam. Torej ta, to načelo pojasnevanja, imamo tudi cel vrst, celo vrsto ukrepov, če države ne bi sledile priporočilom. Sama bom spregovorila o kakovosti priporočil. To ni eh, usmerjeno, to ni namenjeno vam. Ampak sama menim, da so ta priporočila prešipka, so zelo nejasna, vedno so enaka, vedno imajo enako strukturo, ponujajo državo za, za vsako državo isto rešitev, ne glede na to, ali gre za izvozno državo, veliko državo, malo državo, To je prva moja pripomba in druga pripomba. Mislim, da je ena izmed dodanih vrednosti še točka ta, da smo komisijo zaprosili naj si ogleda učinke prilivanja, torej kakšne so posledice tega, kar počne neka država na preostale države članice. In to je bilo preprosto ignorirano. Potem naslednjič, če si ogledate letno poročilo Mednarodnega denarnega sklada, če si ogledate ocene MDS za Nemčijo, pravi, pogoji so vzpostavljeni za okrepitev popraševanja doma v najmočnejšem gospodarstvu eh, Evropske unije po močnih finančnih in pa delovnih reformah. Imeli bomo prilagoditev cen in pa plač, to bo spodbudilo izvoz in to bo pomenilo ponavno, ponavno uravnoteženje za, evropsko, za evro območje. V analizi, v točkovni tabeli komisije bi morali najti pristop tako za države z primandlajem, kakor tudi za države z preseškom. Uh, Nemčija je imela. Hm presežek 5,5. Čudno pa je to, da je prak bil 6 odstotkov. Eh, zato, ker je Nemčija pod tem ni vključena v nadzor, ampak eh, vseeno je pomembno spodbuditi vpraševanje z, v najmočnejši državi, ki je uspela doseči presežek. To bi moralo biti upoštevano v besedilih. Potem uh, Naslednjič, države, ki so pod režimom trojke, eh, govorim o moji državi, portugalski, ta je natančno sledila po priporočilom, pa to ni delovalo. Eh, in če si daj ogledamo priporočila, potem pravijo, ja, v redu, portugalska je izpolnila vsa priporočila, eh, tukaj ni nobenega dvoma, tako kot pri Grči, mi smo sledili priporočilom, to, ta niso delovala, dolg se je povečal, zraslo je, zrasla je brezposelnost. In eh, priporočilo pa je preprosto uporabljajte isti recept še naprej. Kdaj lahko pričakujemo od sveta, da boste končno ocenili rezultate teh priporočil? In še zadnja točka, nekaj o delovnem trgu. V parlamentu smo jasno povedali naslednje. Ne glede na to, kakšna priporočila bo podal svet in svet sistematično podaja priporočila, ki. Eh, predvidevajo prilagoditve samo za delovni trg. Mi smo pa zahtevali spoštovanje socialnega dialoga. To je nekaj, kar je glavno načelo evropske demokracije. No, jaz sem vas o tem že povprašala, morda ne ob eh, primernem trenutku, ampak zanima me, kdaj boste imeli priporočila za Italijo. Predlog komisije predvideva, da bi uh, plačila prilagodili, torej znižali v posvetu za socialnimi partnerji in pa v skladu z nacionalnimi postopki. Ko si je svet to ogledal, se je odločil, da bo ta stavek izbrisal. Zato je tam sedaj zapisano samo, da je treba okrepiti okvir uh, prilagoditve plačil, zato da uh, bomo zagotovili produktivnost na. Uh, ravni podjetij. Se pravi, tu ni nobenega dialoga v, z socialnimi partnerji. No, ko pa gre za Finsko, ni nobenega govora o socialnem dialogu in svet je dodal, treba je spoštovati načela socialnih partnerjev in to v skladu z nacionalnimi pa, praksami. No, to so moja vprašanja. Uh, prosim pa, da me razumete, da so moja vprašanja naslovljena na svet in ne na vas osebno. Da, vem, seveda, ničesar vam ne zamerim. Postavili ste veliko vprašanj. Ampak eh, v vsakem vprašanju sem razbral nek element, eh, ki sem ga omenil že prej. O teh vprašanjih bi lahko eh, razpravljali na poglobljen način, lahko bi jih analizirali, izrazili mnenje kar želim povedati, je to, da moramo prav gotovo analizirati to, kar ste povedali. Veliko je resnice v vaših pripombah. In eh, zato smo ravno eh, poskrbeli za nekaj sprememb, eh, zastavili smo datum, do katerega naj bi upoštevali vse te vaše pripombe, ki so prav gotovo koristne. Ampak, ker sem eh, vedel, da boste zastavili takšno vprašanje, sem s seboj pripeljal strokovnjaka iz Nemčije. On je napol Nemec, on se s tem že dal časa ukvarja in prav gotovo bo lahko podal nekaj več informacij o točkah, ki ste jih izpostavili. Pa še nekaj. Um, prav ste imeli, ko ste govorili o portugalski. Razumem, kako zapletene vse skupaj, kajti moja država gre v isto smer. Okoličine so take, da zunanje okoliščine, ne nujno notranje okoliščine, lahko privedejo države v neko določeno stanje. Mi imamo sedaj v Evropi krizne razmere in uh, država seveda vplivajo druge na drugo. V večji ali manjši meri. V primeru Cipra je obstajal problem v Grčiji, ki je vplival na našo državo. Naše gospodarstvo je 50 let delovalo dobro, sedaj smo pa se kar naenkrat znašli v, tež, v teh velikih težavah. In vprašanje, ki ste ga zastavili vi, ehm, s tem se bomo ukvarjali tudi mi v naslednjih eh, mesecih, dokler ne bomo našli pravega odgovora. Sedaj pa dajem besedo Andreasu. Hvala lepa. Vesel sem, da lahko imam to zanimivo razpravo z člani odbora Ekon v Evropskem parlamentu. Najprej bi povedal naslednje. Vemo, da um, se posamezna gospodarstva med seboj razlikujejo in sam bom predstavil, skušal predstaviti stališče sveta o, o zadevah, ki ste jih omenili. Prav gotovo pa jim lahko ima kdo drug tudi kakšno. Kar se tiče priporočil komisije, uh, meni se zdi, da so ta priporočila letos bolj zavezujoča in bolj konkretna. Razumem pa to, kar ste povedali vi. Mislim, da si želite več napredka v smislu, da moramo biti bolj specifični, ko podajamo priporočila za države, da moramo identificirati prednostne naloge in vključiti tudi časovnice za izvajanje. Do sedaj so ta priporočila bila precej splošna podajajo priporočila, usmeritve, niso pa zelo konkretna, ko gre za vsakodnevno politiko. Potem omenili ste tudi učinke eh, prelivanja. To je nekaj, kar nas mora seveda skrbeti. Težko je oceniti te učinke preliva. Trenutno to skuša narediti mednarodni denarni sklad. To ni tako enostavno, kot analizirati posamezno gospodarstvo in reči, tukaj imate neko, da, neko fiskalno neravnovesje ali strukturni problem, problem za rastjo. Ti učinki mm, so nekaj, kar zahteva več tehničnega dela. Se pa strinjam z vami, ko analiziramo učinke razlitja eh, velikih držav, moramo upoštevati tudi, kakšni so učinki zlasti velikih držav na preostale države članice na Evropsko unijo kot takšno. Eh, vem, da ste o tem govorili v primeru Nemčije. Pa še nekaj v zvezi z Nemčijo. Naš pristop je ta, da tako preseški, kakor tudi primankljaji so nekaj, kar moramo izpostaviti. Saj gre v obeh primerih za naravnovesja. Prav gotovo pa je bolj problematično, če v proračunih obstaja primankljaj. Potem še nekaj zvezi s trojko. Ja, prav gotovo se tukaj imamo še veliko za naučiti. Najprej smo se osredotočili na neke druge teme, sedaj moramo upoštevati to, da programi niso v prvi vrsti fiskalni, vključujejo tudi celo vrsto elementov, ki upoštevajo agendo rasti, ki ste jo omenjali. In sedaj upoštevamo tudi finančno razsežnost, bančno razsežnost. Se pravi, tudi to smo upoštevali. Razumeti pa morate, da pri teh programih traja veliko časa, preden se pojavijo rezultati. To seveda ni nek izgovor, dobro, včasih moramo tudi izboljšati program, ubrati drugačen pristop. Eh, je pa res, da moramo tudi počakati za to, da ti programi prinesejo rezultate. Težko je kratkoročno gledano doseči rezultate. Eh, potem sedaj spet govorim eh, o Cipru, tudi mi imamo sedaj takšen program in vem, da bo neposredna prihodnost zelo težka, tako z gospodarskega, finančnega, kakor tudi socialnega vidika. Potem delo. Eh, ja, tukaj moramo spet upoštevati določene razlike. Finska in pa Italija nista v enakem položaju. Dobro, ne morem sedaj oceniti vseh podrobnosti, ampak dejstvo je, da Finska in pa Italija nista enaki. V Italiji obstaja problem konkurenčnosti, pomankanja konkurenčnosti. Ampak morda bi morali tukaj upoštevati to, kar ste rekli vi na začetku. Države se pač med seboj razlikujejo in zato bi se morali razlikovati tudi posamezna priporočila. Sedaj pa za Alde Ole. Much, Hvala, predsedujoča. Gospod minister, imam nekaj vprašanj. Nekaj so bolj konkretne narave, so tudi splošne vprašanja. Zanima me, kako poteka ta razprava. Imate priporočila in tudi vnesli ste določene spremembe, tudi zadnji trenutek ste vnesli te spremembe. Kako je to pravzaprav potekalo in eh, kakšno je razmišljanje za tem, Ali je šlo za odprto razpravo ali je bilo vse vnaprej zmenjeno? Bolgarija in Malta sta glasovali proti. Zakaj sta to storili? In eh, zakaj niste sprejeli priporočila in katera priporočila niste sprejeli? Moja država, švedska predlog komisije, navaja, da je treba spodbujati prožnost pri plačah. Vendar v priporočilih sveta se te besede ne pojavljajo, so izključene. Veliko je bilo o tem povedanega v naši državi doma in me zanima, zakaj. Finančni minister na švedskem, gospod Borg, vaš kolega, je ta konec tedna dejal, da obstajajo razlogi, zakaj lahko pride do stečaja. In finski finančni minister je konec eh, tega tedna dejal, da Finska lahko zapusti evro, če bi morali plačati za države v južnem delu Evrope. To je bilo tistih pet vprašanj. I will try and um, share the reply. Poskusil bom odgovoriti in tudi dati besedo kolegu. Najprej vprašanja, ki ste jih najprej zastavili. Seveda ne bi bilo prav, če bi komentirali nekaj, kar je nekdo drug dejal. Vendar menimo, da gre za zelo pomembno vprašanje, ki tudi nas skrbi in zadeva. In pokomentiral bom to, ne vem, kako je to bilo povedano in v kakšnem kontekstu. Situacija v Grčiji je pravzaprav dejansko zelo resna. Tudi sam sem omenil, da problemi, s katerimi se sooča naša država, ne izhajajo iz naše ta ozemlja, temveč izhajajo zaradi pešajočega gospodarstva v Grčiji. Vsi vemo, da na začetku tega leta je bilo odločeno, da bo prišlo do prestrišanja grških obveznic v DSI. In stroški grških obveznic, ki so bili izredno visoki, so pripeljali do tega, da naše banke, ki so investirale v grško eh, gospodarstvo, tako da so odprle svoje podružnice v države, da so danes v takšni težavni situaciji. Če gre po takšni težavni poti država, ko govorimo o gospodarstvu. Prav to se danes dogaja in o tem se danes pogovarjamo o bančni uniji. Govorimo o enotnem nadzoru, o enotnem nadzornem organu v Evropi, zato da bi lahko spremljali takšno situacijo in kako lahko imamo takšen nadzorni organ, menim, da ga bomo lahko imeli čez deset let. Če bi ga imeli, se takšna situacija ne bi zgodila, glede na to, da ga nimamo, se je, so se problemi zgodili in sedaj se moramo z njimi spopadami, spopadati. In eh, zato smo vzpostavili delovanje EFSF. Eh, in zato, da ne bi povzročili preveč škode Evropi, gre za finančna vprašanja. Celo vrsto let nazaj, ko sem se zadnjič v Strasburu oglasil pri vas, sem to tudi omenil in sicer, da sem srečen, vesel in eh, počaščen, da sem lahko spregovoril. Tukaj, med vami, kjer lahko 27 različnih držav skupaj lahko razpravlja o težavnih zadevah, zato da bi poiskali rešitev. Rešitev se pa ne pojavi, tako je prvi dan, lahko se pojavi čez mesec, čez leto ali pa čez nekaj let. Vendar poiskali smo poti na miren in civiliziran način, zato da bi prišli do rešitve tega problema. Najbrž se spomnite, da v preteklem stoletju so bile stvari drugačne, takrat nismo imeli takšnega privilegija. In zaradi tega sem počaščen, zato da lahko živim danes in tukaj. Vendar žal nismo rešili vseh problemov, problemi še vedno obstajajo, vendar delamo v duhu sodelovanja in v takšnem duhu, bi morali biti zmožni rešiti te probleme. Tako kot sem že dejal, zame je stane zelo boleče, zato ker tudi naša država, moja država, trpi zaradi takšnega prelivanja problemov. In zato upam, da bomo konec koncev lahko zmogli imeti dovolj solidarnosti za naše rojake posod po Evropi in da bomo lahko prišli do rešitve. Kajti, če država propade, če bi to bila tokrat Grčija, lahko se to zgodi kakšni drugi državi kasneje. Kajti, zaradi prelivanja problemov bi to lahko bilo škodljivo za preostalo Evropo. Ne bi želeli propada. In še enkrat ponavljam, ta čast, ta privilegij, da pripadamo Evropi, gre roka v roki z odgovornostjo. In treba je spoštovati tudi odgovornosti za to, da bi lahko spoštovali prejemanje solidarnosti iz drugih delov Evrope. In eh, še Na ta način sem se odzval na vaše vprašanje, sedaj bom pa predal besedo Andreasu. Menim, da ste se dotaknili zelo pomembnega vprašanja politične in tehnične narave dialoga v zvezi s priporočili. To je tisto področje, za katero vemo, da ga velja izboljšati. Pot se vedno začne pri komisiji, to vsi vedo, mi pa kot države članice imamo to možnost, da se pogovorimo dvostransko s komisijo, gre za države z različnimi praksami, nekatere države imajo socialne partnerje in vključujejo v, te, v ta dialog tudi parlament, v drugih državah je praksa lahko drugačna. Tudi tega se je treba zavedati. Vemo, da potrebujemo več časa, kajti vemo, da razprave potekajo v omejenem času in to ne omogoča poglobljenih razprav. E, potrebujemo bolj vsebinske razprave in sedaj drugo vprašanje povezano z Malto in Bolgarijo. E, govorili smo o upokojitveni dobi in to je nekaj, kar je povezano tudi z današnjim časom in če nam bo ta čas dovoljeval, bi morali obravnavati tudi tisto, kar se bo zgodilo jutri gre za vprašanja, ki jih Malta in Bolgarija nista rešili. Kakšen bo politični, gospodarski vpliv vse njihovega pokojninskega in socialnega sistema? Hvala. Hvala, Sven. Ja, ich fang mal auf Deutsch an. Hvala, začel bom v nemščini. Potem pa bom nadaljeval v angliščini. Pozdravljeni v odboru, spet. Glede na to, kar je predlagala komisija in glede na to, kar je bilo na koncu sklenjeno, mislim, da smo dosegli napredek oziroma ste dosegli napredek. Napredek je sicer omejen oziroma omilitev besedila je mm, omejena, ponekod je prišlo do poskusov omilitve, ampak določene države niso izpeljale nobenih sprememb. Mislim, da je to razveseljujoče in kaže, da ima komisija precej pomembno logo. Najbolj se seveda spoznam na Nemčijo in povedati moram, da imam tukaj vtis, da je svet izumil nov trik za to, da vsega skupaj ne bi jemali resno. Prvič, priporočila so zelo uravnotežena. To ne pomeni, da smo sedaj vsi a, gospodarski liberalci in da bi morali govoriti samo o nižanju plač in najvišanju plač. Govori o izobraževanju, raziskavah, produktivnosti, o izobraževalnem sistemu, da izobraževalni sistem ne služi najšipkejšim, da bi bilo treba liberalizirati določene storitve Wolfa Klinca. Žal ni več tukaj, to bi zanimalo predvsem njegove voljivce, to so apotekari in drugi. Tukaj mislim, da komisija stopa po nevarnih poteh in spremenili naj bi tudi davčne spodbude. V mislih imajo predvsem družine, kjer delata oba. Nemčija ni zahtevala nobene spremembe, ampak če si pogledamo podrobnosti, vidimo, da so priporočila več ali manj enaka kot lani. Čeprav se lani Nemčija ni držala priporočil. Vprašanje torej je, kaj se zgodi v primeru, ko se priporočila ne spremenijo če država ne stori nič, potem ni nobene potrebe po ravnanju v skladu s predpisi ali priporočili ali razlaganjem. V tabeli je vse zapisano, piše delno urejeno, ampak dejansko se ne spremeni nič. Všeč bi mi bilo, če bi svet povedal, kaj se bo zgodilo s tistimi državami, za katera imamo vedno znova ista priporočila in komisijo sprašujem, kaj meni, kaj bi bilo treba storiti s tistimi državami, ki torej ne storijo nič. Um, Omenili ste potrebo po solidarnosti v odnosu do Cipra, zato da bi lahko premagal probleme, ki izhajajo iz prelivanja problemov iz Grčije. Slišali smo, kako resna je situacija v, na Cipru in zaradi tega obstajajo resni razlogi v Evropi, zakaj bi morali podpreti Cipr, zato da bi se izognili bančnemu propadu. Uh, vendar solidarnost ni edina možnost. Že smo govorili o davčnem sistemu, ki omogoča, da dividende, ki prihajajo v državo, se obdavčijo ničelno, enako tudi tiste dividende, ki odhajajo iz Cipra. Imamo 130 različnih eh, podjetij v Cipru, eh, ki niso domača podjetja so tam zaradi zelo ugodnega davčnega okolja. Zato me zanima, ali ste pripravljeni vnesti spremembe v vas davčni sistem, zato da ga ne bi izrabljali, zato da bi se izognili obdavčitvi drugje. Menim, da je to pošteno vprašanje, če želite, da bi bili z vami solidarni. Najprej zadnje vprašanje. Solidarnost, ki sem jo omenjal, nisem imel v mislih Cipr konkretno, imel sem v mislih solidarnost nasplošno, omenil sem, da se je ta problem pojavil v Grčiji, se je prelil na Cipr, prav tako sem dejal, da istočasno, ko verjamemo v ta koncept solidarnosti, tako kot Grki lahko pričakujejo solidarnost, bi morali istočasno razumeti in resno spoštovati lasne obveznosti, ki jih imajo do Evrope. Ta koncept solidarnosti sem imel v mislih v povezavi z vsakršno državo in še bolj konkretno Sedaj se bom skliceval na nekaj, kar ste že omenili. Ne bom tukaj spregovoril o davkih, vendar naj povem, da če želite meni napisati to, kar ste povedali, vam bom pisno odgovoril. Gre za koncept, zakaj nekateri ljudje želijo ovekovečiti ta davčni sistem v naši državi, eh, ki ima zelo nizko davčno stopnjo, ki se nanaša na vse v naši državi, v, eh, druge po Evropi in kjerkoli na svetu gre za zelo nizko davčno stopnjo. Povedali ste, eh, kaj se bo zgodilo, če ta priporočila ne bodo upoštevana. Kaj ti, ta priporočila se ne nehno pojavljajo. Imate prav. Razlog za to, koncept, ki sem ga omenil in ponovil ga bom, upoštevajte ga in pojasnite ga. Sedaj mora svet sprejeti nase odgovornost za to priporočilo. In zato je svet sprejel nase veliko obveznost, ki je predhodno ni bilo. Odslej je sedaj to nekaj, kar bo vzpostavilo počasoma sistem, v katerem bo svet lahko pojasnil, zakaj v teku dveh zaporednih let imamo enaka priporočila. In zato je vaša opomba pravilna, vendar upam, da mehanizem, ki je bil tako vzpostavljen, bo obrodil sodove s časoma. In sedaj bom predal besedo kolegu. Imamo še osem poslancev, ki želijo zastaviti vprašanje. Imam let po polnoči, nekdo drug lahko nadaljuje s predsedovanjem. ECR Cake. Vprašanje bom zastavila zelo kratko, kajti imeli smo kar precej zapletenih vprašanj, ki smo jih slišali. Moji voljivci me sprašujejo, ali smo že videli najslabše v državah članicah ali pa lahko pričakujemo še slabšo situacijo. Glede na vašo vlogo predsedujoče države, me lahko pripričate, da se situacija ne bo še poslabšala. Said, chair... Kakor sem dejal, sem danes prvič predsedoval, ne vem, če sem za to strokovnjak prav tako mislim, da ni moje mesto, da bi podal takšne nasvete, vseeno pa bom poskusil. Mednarodna kriza traja že nekaj let. Mislim, da se lahko vrnemo v leto 2008, ko je propadla banka Lehman Brothers. Od takrat je propadlo še več institucij na finančnem in bančnem sektorju. Tega ne more zanikati nihče. Čeprav si v Evropi, pa tudi drugje, zelo prizadevamo za to, da bi zadeve uredili. Zasedanja G20, G7, vsi poskušajo rešiti stanje, ki je nastalo zaradi določenih pomanjkljivosti, ki so inherentne v sistemu prostega trga. Veliko smo že storili v tej smeri. Mislim, da smo že na poti naprej. V Evropi smo imeli na področju finančnih problemov še dodatno oviro na cesti, to je bil problem evra. Zato smo bili na slabšem, kajti čakala nas je neke vrste dvojna kriza. Če si pogledamo dogodke iz zadnjih šestih mesecev in sprejete odločitve, tudi če si pogledamo odločitev, ki je bila sprejeta pred desetimi dnevi na svetu, mislim, da smo začeli reševati najpomembnejša vprašanja. Drugo vprašanje pa bomo začeli reševati zelo kmalo. Na podlagi informacij, ki jih imam na voljo, lahko trdim, da se stvari izboljšujejo prav gotovo pa so pod nadzorom. Zato lahko mirno rečem, da so zadeve pod nadzorom, tečejo razprave, kako bi lahko zadeve še izboljšali. Oprostite, ampak ne morem dopustiti, da nekdo stoji tukaj v odboru in ovira pogled na poslanko, ki je zastavila vprašanje. Werner, če bi kdo stal pred tabo, ti prav gotovo ne bi bilo všeč. Hvala lepa, gospa predsedujoča. A, kasneje, Werner, kasneje. Sem optimist. izhod iz finančne krize, iz evrokrize in iz vseh vrst kriz nas prav gotovo čaka. Biti pa moramo potrpežljivi. Se opravičujem, da sem vas morala zmotiti, ampak to se je zgodilo že zjutraj. Asistenti hodijo do poslancev in potem blokirajo ali ovirajo pogled tistih poslancev, ki želijo sodelovati v razpravi. Mislim, da bi morali bolj spoštovati drug drugega. Vprašanja bomo sedaj združili na voljo imamo samo še 25 minut. Postopkovno vprašanje. Dokdaj lahko traja naš sestanek? Na začetku naj bi imeli sestanek samo eno uro, od 3 do 4. Zanima me, kako dolgo naj bi bili tukaj zato ker smo vsi spremenili svoj dnevni red, da smo lahko sedaj tukaj. Dobro. Delamo lahko do pol sedmih. Do takrat imamo rezervirano dvorano in tolmače. Vprašanja so precej dolga, zato stanek že sedaj traja več kot eno uro. Minister je dejal, da je lahko tukaj, nadaljevali bomo do pol sedmih, če se s tem strinjate. The questions in, in clusters, so we ampak vprašanja bomo združili, zato da bi zadeve nekoliko pospešili. Antolin, Pablo Zalbo in Otmar Karas. V tem vrstnem redu. A, ah, Otmarja ni več. V redu. Werner potem. Ja. Antolin. Not yet. Okay. Not yet. ne še zdaj, Werner. Antolin, Pablo, potem pa Werner. Muchas gracias. Hvala lepa. Hvala ministru. Hvala za priporočila. Mislim, da je to zelo koristno z vidika gospodarske koordinacije v Evropski uniji. Imam dve vprašanji. Eno za državo, ki je dobila največ priporočil, osem, to je država Španija. Mislim, da nobena druga država ni prejela toliko priporočil. In potem še drugo vprašanje v zvezi z evroobmočjem, kar zadeva Španijo. Zanima me, ali mi lahko potrdite naslednje. Ali spremembe sprejema tudi komisija? Opazil sem tri spremembe, vsak gre v isto smer. Eno od teh sprememb zadeva izboljšanje kakovosti pri izdatkih in pri upravi, to je dobro. Potem naj bi prilagodili starost upokojitve glede na razvoj prebivalstva, tudi to je dobro. In tretji element je povezan z zaposljivostjo ranljivih delov prebivalstva. Ampak Španija je dosegla še nekaj. Dobili smo namreč več časa in fiskalna konsolidacija mora biti pametna fiskalna konsolidacija. Vendar pred tremi meseci je španska vlada podala proračunske predloge. Primankljaj naj bi bil 5,8 odstotkov, svet pa je dejal, da bi to moralo biti 5,3 odstotkov sedaj pa je v redu, da je 6,3. Vse na osnovi enakih informacij. Mislim, da bi tukaj svet moral dobiti minus, če sem lahko kritičen. Merila so se v kratkem času zelo spremenila. Na začetku bi ta merila lahko bila prožnejša. Mislim, da imamo specifično časovnico za dvoletni večletni finančni okvir. To naj bi dobili julija, priporočila pa naj bi preverjali vsake tri mesece. Pozdravljam priporočila za evroobmočje, vendar mislim, da nekaj manjka. Priporočila za evroobmočje nimajo časovnic. Če so države članice zavezane k spoštovanju časovnic, potem bi tudi evroobmočje moralo biti zavezano k spoštovanju časovnic. To bi moral svet prav gotovo upoštevati v svojih priporočilih. Dobro. Ker smo nadaljevali tako počasi, je nekaj ljudi že zapustilo dvorano. Pablo in Ani, kajti Astrid ni več tukaj. Potem pa bomo dobili odgovore. Hvala lepa, Sharon. Hvala, minister, da ste tukaj z nami popovdan. Omeniti pa želim nekaj zelo specifičnega. Bančna unija. Evropski parlament je vedno zagovarjal takšno unijo in na zadnjem vrhu v petek se zdi, da je bil dosežen dogovor o vprašanju bančne unije. Zdi se, da je svet sprejel dejstvo, da ima tak predlog številne prednosti. Svet je dal jasen mandat komisiji, da pripravi predlog v svezi s tem. Vendar, sedaj se zdi, da nekatere države članice želijo vključiti razumno časovnico za izvajanje te bančne unije, druge države članice pa pravijo, da bi lahko bilo več let, preden bomo dejansko dobili bančno unijo. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Kaj meni predsedstvo, kdaj bi lahko dobili bančno unijo? Nekateri so optimisti, nekateri pa pesimisti. Ani. Uh, Hvala lepa. Sharon, gospod minister, ne bom vas postavljala v neugoden položaj in ne bom postavila vprašanja v zvezi z Grčijo. Priporočilo v zvezi z Grčijo je zelo kratko. Piše, da je treba izvajati program in kakor veste, to bo vlada storila in tudi nov minister za finance bo prav gotovo to poskušal doseči. Želim le dejati, da je neproduktivno, če bi katerokoli državo obravnavali kot državo, ki je odgovorna za vse zlo na svetu ali kot državo, ki je zbudila demona za evro. Ampak to, kar je povedala Elisa v zvezi s priporočili za posamezne države, tudi v zvezi s ciprom in portugalsko problem medsebojne odvisnosti je prav gotovo zelo velik. Prav gotovo ni nobenega dvoma, da je zmanjšanje izplačil za grške obveznice in težave grških bank, da je to imelo vpliv na mm, ciprsko gospodarstvo. Čipr ima sicer tudi fiskalne težave, ampak medsebojna odvisnost je nekaj, recept ali zdravilo, je pa potem spet nekaj drugega. Če upoštevate predloge parlamenta in tega odbora, Eliza je omenila šesterček in sama želim tukaj dodati še dvojček. To sta novi uredbi v zvezi z okrepljenim spremljanjem in okrepljenim nadzorom. Gospod minister. V teh dveh novih uredbah smo predlagali, da bi v tistih državah, ki izvajo program prilagajanja, poskrbeli, da morajo pokazati, da so dovolj prožne, da pri izvajanju programov upoštevajo makroekonomska neravnovesja in tudi morebitne odmike od ciljev, če se pojavijo razlogi, nad katerimi država članica nima nadzora. Predlagamo več prožnosti, zato da bi bili bolj učinkoviti in uspešni. To je bil predlog parlamenta. Moje vprašanje je, ali podpirate tak pristop? Hvala. Trialog o tem bomo imeli jutri. Andras bo izvajal pogajanja v imenu predsedstva. Tukaj sicer ne bomo imeli trialoga, ampak mislim, da lahko um, sedaj parlamentu popustite, koliko želite. Regarding the first question. Prvo vprašanje. To je bila Španija in osem priporočil, ki jih je dobila Španija. Mislim, da so bila priporočila zelo relevantna in ministr za finance Luis je. Ekofin in včeraj Evroskupina obvestil o tem, da je sprejetje pogojev in priporočil absolutno pomembno, ne pa sprejetje vseh poročil v trenutni obliki. Španija je prejela bančno pomoč ki so jo želeli, zato da pomagajo bankam. Poleg tega pa smo jim tudi za eno leto podaljšali obdobje za ureditev proračunskega premankljaja iz 6,3 na, mislim, da manj kot 2 odstotka do leta 2014. Celoten pristop k priporočilom je bil tak, da smo zagotovili vsebino in v zameno za to sta Evroskupina in danes Ecofin sprejela vse prošnje za pomoč strani Španije. Evropa je torej pripravljena pomagati, tudi sredstva so na voljo, ampak to je dvosmerna cesta. Zato sem tudi pri Grčiji to omenjal. Grčija ima probleme, to je jasno, ampak omenil sem koncept solidarnosti. Mislim, da moramo Grčiji ponuditi solidarnost. Vendar po drugi strani je treba priznati tudi priporočila. In danes sem govoril z novim ministrom za finance, gospodom Stubnarosom. In sam je včeraj poročal Evroskupini, potrdil je, da bo Grčija spoštovala svoje zaveze in glede tega je bil zelo prepričljiv. Zato mislim, da gredo ukrepi tukaj z roko v roke. Kar zadeva bančno unijo, to je nova tema, o kateri so spregovorili prvič šele pred desetimi dnevi, veliko dela nas še čaka na to temo. To je ena od prednostnih nalog Ekofina. Mislim, da bomo to preučevali in kmalo bomo strani komisije dobili predlog. in če se vrnemo na ta enotni nadzorni organ, to je eden od elementov bančne unije in ko bomo to sestavino imeli, bomo videli, kaj lahko storimo. Optimistične napovedi kažejo, da se bo začel uspon. Zaupanje se bo vrnilo, trgi se bodo spet začeli zanašati na podatke in bančni sistem, ki je tako pomemben za podporo gospodarstva, bo prav tako zaživel. Pod nadzor pa bomo spravili tudi državni dolg. To je namreč povezano. Did you want to, um, say... Ste želeli še kaj? Dejati, nam boste popustili pri vsem, kar želi parlament v zvezi z dvojčkom. Mislim, da bi to radi slišali. Povejte še nekaj v zvezi z dvojčkom, prosim. Mislim, da ne bi smeli danes govoriti o tem, o tem bomo govorili jutri to ni presenetljivo, ampak upam, da bomo jutri dosegli napredek. Hvala lepa. Opravičujem se tistim, ki so nas zapustili. Ampak koordinatori so tisti, ki so postavili toliko vsebinsko polnih vprašanj, zato je vse skupaj trajalo predolgo. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Vem, da je to zelo težko sredi zasedanja Ekofina in če slučajno ne veste, naslednja seja je 3. septembra ob 3. Hvala.